Herr Präsident! Die am 2. Februar 2012 Nadaljujemo z zasedanjem. Prosim vas, če se posedete. Zapisnik zapisnika iz 1. Eh, in 2. februarja in sprejeta besedila so na voljo, če ni pripomb, je dnevni red s tem tudi sprejet. Pristojni organi Združenega kraljestva so me obvestili, da gospod Elizabeth Lins 6. februarja 2012 ne bo več poslanka, njeno mesto bo nadomestil gospod Phil Benjen, ki ga tudi pozdravljam med njami, če je v dvorani v skladu z člom 3, drugi odstavek poslovnika, je gospod Benjan tu, ki pa, gospod Benjan, lepo pozdravljeni med nami. Torej, v skladu z člom 3, drugi odstavek poslovnika, ima vsak poslanec pravico sodelovati na zasedanih plenoma in pa organov, vendar nima polnih pooblastil, dokler njegov mandat tudi ni polnopravno potrjen. E, prav tako naj sporočim, da mi je gospod Kurt Lehner sporočil, da z 17. marcem 2012 odstopa z mesta poslanca v skar z členom 4 poslovnika, razglašamo prosto poslansko mesto s tem datumom. V skladu z začelom 7 kodeksa ravnanja poslancev Evropskega parlamenta v zvezi z finančnimi interesi in interesnimi konflikti sem 9. februarja 2012 imenoval v pristojni odbor za kodeks ravnanja imenoval naslednje kolege. Gospod Karlo Kazini, gospa Evelina Regner, gospa Cecilija Wikström, gospod Gerald Hefner in gospod Sajad Karim. Prav tako sem imenoval gospoda Jiržija Maštalko in pa Enrika Marijo Speronija za nadomestna člana. Od skupin EPP, SD, ALD, Zelenih in GUE-NGL, kakor tudi od nepoveznih poslancev, sem dobil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 skladu s členom 137 poslovnika je na voljo. Gospod Svoboda pa želi besedo. Gospod Svoboda v zvezi z poslovnikom? Ne, potem dobite besedo kasneje. Kar zadeva ponedeljek ni sprememb, torej za danes ni sprememb. Potem skupina zelenih predlaga, da se ustno vprašanje o izvedljivosti uvedbe obveznice stabilnosti obravnava po razpravi EU Maroko. Gospod Kombendit, ja, prav ste predstavili eh, ta predlog. Gre za tri kmetijska poročila in predlagamo, da se vsa tri obravnavajo skupaj. Torej, skupina zelenih predlaga, da razpravo o obveznicah opravimo po obravnavi sporazuma EU Maroko. Želi kdo spregovoriti?